ob 12. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu jednání. Spoštovane gospodin gospodje, sedaj pa prehajamo k naslednji točki. To je vprašanje komisiji posledice vrčevanja za življenske razmere invalidov. Odbor za zaposlovanje je pristojen za to prva govornica je gospa Pervanš Beres. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. E, naš odbor je hotel vprašati plenarno zasedanje o posledicah varčevanja za življenske razmere invalidov. In preden vam predstavim to vprašanje, bi rada povedala naslednje. srečanje eh, zunaj našega kroga eh, so prinesla eh, dejansko velike reakcije strani nevladnih organizacij in institucij, ki se ukvarjajo z usodo invalidov. Vsaka deseta oseba v Evropski uniji je invalid in stopnja revščine eh, je v tej skupini oseb eh, kar za 70 odstotkov višja od povprečja v eh, Evropski uniji. In ta krok ljudi se sreča pravzaprav tudi z mnogimi drugimi problemi, psihičnimi težavami in podobno. Več kot 20 odstotkov uh, ima dejansko težko invalidnost. Uh, mnogi eh, tudi zapuščajo šolanje v starosti 16-17 let, kar 30 odstotkov je teh oseb. To je bistveno više odstotek kot pri šolarjih, ki nimajo nobene invalidnosti. Torej, gospa komisarka, vi ste pristojni za to vprašanje. Tu gre tudi za vprašanje temeljnih pravic in listina o temeljnih pravicah že v prvem členu govori uh, o tem problemu in člen 21 pravi, da je diskriminacija invalidov proti. Uh, evropskim uh, pravilom in v 26. členu eh, govorimo tudi o pravici do integracije eh, invalidov. Torej, naj spomnim komisijo eh, na njene lastne izdelke, naprimer strategija 2010 do 2020, kjer se da prednost invalidom, ki naj bi imeli dostop do blaga in uh, storitev, pravico do osebne pomoči in neposrednih plačil. In invalidi se morajo udeležiti uh, družbenega življenja in zaradi tega jim je treba do zagotoviti eh, torej osebno pomoč, dostop do vsega, kar potrebujejo. Invalidi potrebujejo tudi spodoben prihodek in dostop do trga dela. Eh, kolega Adam Koza je pripravil eh, poročilo na podlage resolucije eh, iz leta 2011. Kaj pa mi ugotavljamo? Varčevanje Eh, pravzaprav zaostrujejo težaven položaj invalidov. Eh, težave so na področju zdravja in dostopa do nege. Potrebne so eh, investicije v infrastrukture, ki so pomembne za invalide. Strategija 2020 pravi, da je treba pač eh, povešati zaposlenost eh, invalidov za 75 odstotkov treba je pač zagotoviti ustrezno zaposlenost. Mi smo pa še daleč od naših ciljev. E, Evropa mora biti zvesta svojim vrednotam, se mora e, ukvarjati z enakostjo invalidov in jim mora zagotoviti spodobno življenje mi potrebujemo solidarno Evropo, ki bo delala za invalide in tudi za vse. In zaradi tega želimo, da bi Evropska komisija delovala v skladu s strategijo, ki jo je sama sprejela in ki jo je podprl Evropski parlament. In dobro bi bilo, če bi zvedeli, kaj namerava eh, komisija še storiti. Komisija bi morala tudi pregledati eh, priporočila Evropskega parlamenta, ki jih bomo pač pripravili na podlagi poročila, ki ga pripravlja Jean Lambert. Eh, tu gre za eh, dostop do nege za ranljive prebivalce naše Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Reding. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročeval, ki bi rada povedali, da sem zelo dobro slišala njeno sporočilo in Evropska komisija natančno spremlja ne le eh, to, kar pravi Evropski parlament, temveč tudi to, kar Evropski parlament hoče. Mi hočemo namreč isto. Temeljne pravice državljanov in sicer vseh državljanov, eh, naj bi bile varovane. In parlamentu lahko zagotovim, da bomo letos pripravili evropsko zakonodajo eh, za eh, dostopnost. To smo namreč obljubili. Ta dokument je torej v pripravi. Povsem se strinjam s poročevalko, ki pravi, eh, da je gospodarstvo, eh, gospodarska kriza seveda vplivala na sisteme socialne zaščite. Financiranje socialnih storitev je če dalje težje in hkrati pa tudi zelo dobro vemo, da je potrebno najti nove impulze za rast in treba je torej zvišati eh, stopnjo zaposlenosti v vseh eh, eh, sektorjih in vseh skupinah prebivalstva in seveda tudi med invalidi. Invalidi se soočajo seveda z več različnih ovir kot drugi prebivalci in to velja tudi v času rasti gospodarske rasti, v eh, težavah eh, pa eh, manj izobraženi, revnejši bolj trpijo. Določene skupine državljanov so če dalje bolj ranljive in naj citiram konsorcij Eh, za človekove pravice in invalidnost. Izpostavili so, da manjša poraba za socialne storitve lahko privede do povečanja števila invalidov, ki izgubijo svoje delovna mesta. Tu imamo lahko eksponencionalno rast in to je seveda zelo škodljivo za to skupino prebivalstva. Ta fundacija si je ogledala šest držav članic. Irsko, Grčijo, Portugalsko, Španijo, Združeno kraljestvo. To so vse države, eh, kjer je prišlo do gospodarske krize in zmanjšanja eh, eh, gospodarske dejavnosti in ugotovili so dejansko večji vpliv na invalide potem pa evropski semester eh, in eh, eh, priporočila za Estonijo, Dansko in Nizozemsko obravnavajo številna vprašanja povezana z invalidnostjo. Sedanja komisija tudi pripravlja priporočila za invalidnostjo ciklus, eh, ki sledi po letu 2013. Bojim se, da se stvari ne bodo izboljšale ravno nasprotno. Za nas je invalidnost pravzaprav interdisciplinarno vprašanje in mi se res trudimo, da bi to vprašanje invalidnost, to resničnost eh, naše družbe uh, da bi to vključili vse naše politike. Naj pomislim na strategijo Evropa 2020 in strategije rasti. To je naprimer ena strategija, kjer to e, izpostavljamo. E, potem pa svežen o e, socialnih investicijah. Tu pozivamo države članice, ki naj bi investirale v vse, kar krepi družbo in gospodarstvo in kar pomaga ljudem, da se soočijo z eh, tveganji. Eh, eh, potem pa im uredba o evropskih socialnih skladih. Tu zahtevamo dostop do kakovostnih storitev, ki si jih lahko ljudje privoščijo, naprimer tudi kakovostne zdravstvene storitve, storitve v splošnem interesu. To so prednostne naloge in to je tudi del eh, celovitih eh, zdravstvenih eh, storitev. Torej, mi moramo poskrbeti za najbolj ranljive skupine in jih eh, ne spravljati v institucije in moramo jim omogočati samostojno življenje. In treba pa je seveda tudi upoštevati logiko socialnega tržnega gospodarstva. Tudi ta logika mora biti vključena, kajti tu lahko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 Eh, socialnega tržnega gospodarstva, naprimer tako imenovana eh, bela delovna mesta. Eh, naprimer, eh, to so delovna mesta v zdravstvenem in socialnem sektorju, to je tudi gonilna sila za nastanek delovnih mest. Pomislimo na zelena delovna mesta, potem pa službe v digitalnih eh, storitvah. Tudi tu imamo določene možnosti za rast. To je tudi Eh, vključeno v pregled eh, letne rasti za leto 2012. Komisija predlaga državam članicam naj vzpostavi določene pobude, s katerimi bo eh, dodatno razvijala ta sektor potem bela delovna mesta. 22 eh, milijonov oseb dela tu v letu 2010, 1,5 milijona naj bi se še pridružila do leta 2020, se pravi 10 odstotkov vseh zaposlenih v Evropski uniji. Zdravstvene in socialne storitve. Eh, predstavljajo tudi do 15 odstotkov eh, BDP-ja in prinašajo eh, dodano vrednost v višini 800 milijard evrov evropskemu gospodarstvu. Parlament bo verjetno upravičeno povedal, da so plačila v tem sektorju pod velikim pritiskom to morda drži, vendar ta sektor moramo natančno pregledati in moramo pogledati, kako lahko razvijamo delovna mesta in zlasti seveda tudi delovna eh, mesta eh, za invalide. Potem si moramo tudi ogledati. Eh, davčne politike. Mnoge države članice imamo da, imajo davčne spodbude za podjetja, ki zaposlujejo invalide. E, spodbujajo ponovno zaposlitev invalidov in s tem pridem do evropske zakonodaje, na kateri temelji naše delovanje na tem področju. To je direktiva sveta 2078, to je splošni okvir za enako obravnavo. Vse države članice so to prenesle v nacionalno zakonodajo in države članice so pristojne za izvajanje te zakonodaje v individualnih, v posameznih primerih. Komisija nadzoruje eh, izvajanje v državah članicah. v letu 2013, se pravi letos, bom pripravila poročilo o izvajanju te direktive in tedaj bomo o tem prav gotovo razpravljali v tem parlamentu. Še besedico o Konvenciji Združenih narodov o pravicah eh, invalidov. Veste, da je Evropska unija eh, članica te konvencije in eh, Mi smo države članice stalno pozivali naj se pridružijo tej konvenciji Združenih narodov. Letos tudi bo komisija objavila prvo poročilo eh, pristojnemu odboru Združenih narodov in bomo pač poročali, kako Evropska unija izpolnjuje svoje eh, obveznosti iz konvencije in kako bomo eh, letos še pregledali naš program Eh, o katerem je govorila tudi poročevalka. Torej, v sredini tega leta bomo pripravili pravni okvir za dostopnost. In to bo zelo pomembno ne zgolj za invalide, temveč tudi za uh, uh, starejše prebivalce, ki zaradi starosti ne morejo več delati. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vas obvestim, da je bil uh, vaš govor načrtovan samo za tri minute in zato imamo sedaj um, nekaj težav in prosil sem eh, kolege, da naj skrajšajo svoje prispevke. Hvala lepa. Za dve minuti dobi sedaj besedo gospod Koša. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa Reding, čisto konkreten bom. Pozivam komisijo naj strategijo o pravicah um, uh, invalidov revidira. In parlament bi moral biti tukaj tudi vključen to velja že od leta 2011. Vsi vemo, da je položaj invalidov v številnih državah eh, članicah sedaj slabši. In prav je, da danes razpravljamo o tem. Ampak mislim, da moramo govoriti tudi o pozitivnih primerjih, o dolgoročnih strategijah, kot je naprimer um, ehm, strategija na mačarskem, Eh, tukaj imamo inštitut eh, s številnimi invalidi, s številnimi otroki. Nadaljna tema. V okviru eh, zaposlovanja oziroma na področju zaposlovanja moramo postoriti mnogo več. In sicer zlasti za tiste, ki imajo posebej velike težave. Treba je odpraviti zavarovana delovna mesta oziroma z zavarovanimi delovnimi mesti smo preprečili, da bi se na trg dela vključili invalidi. Storitve za invalide morajo biti prilagojene. Ne more biti tako, da se podjetja avtomatično podprejo. Potrebujemo prilagojene storitve oziroma storitve, ki so prilagojene invalidom. Naslednja točka. Vključitev. Socialno vključevanje bi se moralo začeti že v osnovni šoli. Dostop do eh, delovnih mest je treba okrepiti ne glede na to, za kakšno invalidnost gre, je potrebno zagotoviti, da se omogoče dostop do delovnega mesta, kajti ti stroški niso višji od stroškov za mobilni telefon. In ob koncu še ena pripomba. V ZDA v času krize so namenili 700 milijard za stabilizacijo finančnega sektorja. In sedaj, kaj imajo od tega? 270 tisoč ljudi z deševnimi eh, boleznimi je prišlo na ceste oziroma na ulico. To ni prava pot. Potrebujemo vključitev eh, invalidov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gunč eh, dobi besedo za dve minuti. Gospod predsednik. Veliko smo govorili o tem, kakšne so posledice gospodarske krize, krize in kako so te posledice najbolj prizadele najranljivejše eh, skupine ljudi. Listina o človekovih pravicah pravi, da je treba zaščititi pravice invalidov. In v središču Evropske strategije 2020 bi morali biti tudi invalidi. Nižanje javnih izdatkov ne sme pomeniti, da invalidov sedaj ne moremo več vključiti na trg dela. Na mačarskem je sedaj tako, da uh, se je znižala invalidnina, invalidna pokojnina in To velja tudi za nazaj in eh, ti ljudje so sedaj ostali brez podpore. Zato spodbujam oziroma pozivam institucije naj še enkrat preverijo, do kakšne mere se zaradi nižen izdatkov v javnem sektorju um, eh, kršijo pravice invalidov. In to velja tudi za eh, krčenje evropskega proračuna. Treba razmisliti o tem, za kakšnimi ukrepi bi lahko to kompenzirali. Hvala lepa. Gospa Harkin, dve minuti. Gospa komisarka, imeli smo a, konferenco a, o tej temi v Evropskem parlamentu in ena od udeleženk je rekla sledeče. Invalidi so vedno bolj ogroženi zaradi revščine in verjetno bodo a, prej pristali a, v revščini, zlasti v času varčevanja. Zato smo zastavili to vprašanje danes komisiji. Kaj ti eh, ljudje trpijo zaradi vrčevalnih ukrepov in najbolj trpijo invalidi. Zato morajo komisija in države članice proaktivno ukrepati, zato da bomo zagotovili to, da invalidi ne bodo še bolj potisneni obrob. To je tudi eden od razlogov, zakaj je odbor za eh, zaposlovanje zahteval socialne indikatorje, ki naj se vključijo v evropski semester. V zadnjih nekaj letih eh, so se um, krčili izdatki, uh, eh, naprimer tudi dodatki za mobilnost. To so tisti dodatki, ki omogočajo invalidom, da se vključijo v delo in pa v socialne dejavnosti. Sedaj pa kaže, da bodo ti ljudje ujetniki v svojih domovih. Bojim se, da bomo sedaj odpravili um, oziroma oslabili vse to, kar smo dosegli v zadnjih letih. Moj največji strah pa se nanaša na sledeče. Invalidi bodo razumljeni kot breme za družbo. Kajti ljudje razumajo sedaj invalide eh, na invalidskih vozičkih eh, tako kot eh, ljudi, ki jemljajo njihov davkoplačevalski denar. Zelo so obremenjeni tisti, ki skrbijo za invalide doma. Če bomo krčili dajatve oziroma dodatke za invalide, bo to pomenilo, da bo vedno več invalidov živelo v revščini. Hvala lepa. In hvala lepa sedaj pa za eno minuto, gospa Lambert. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da uh, lahko danes govorimo o tem, da smo postavili vprašanje Evropske komisiji. Mladi invalidi so tisti, ki bodo imeli največje težave pri tem, ko bodo iskali svojo prvo zaposlitev v katerem koli sektorju. Torej, predlog dostopnosti, ki eh, ga je predlagala komisija, je eh, nekaj, kar zelo pozdravljamo. Uh, nujno pa moramo izvajati direktivo o antidiskriminaciji. Rezi krčenja pomenijo, da eh, bomo okrnili neodvisnost, eh, samostojnost invalidov. Kot je dajala predgovornica, obstaja, rastoč, eh, obstaja vedno več dokazov, da so invalidi izpostavljeni sovražnosti. Zadnje ankete kažejo, da sta dve tretjini invalidov v nekaj mesecih doživeli sovražnost. Vidimo, da ta hip kratkoročno gospodarsko razmišljamo, to pa bo imelo zelo negativne dolgoročne posledice. Hvala lepa. Gospod Mafi, minuta in pol. Hvala lepa. Govoril sem s številnimi organizacijami invalidov in eh, oni želijo eh, poudariti, osvetliti, kako negativne vplive ima varčevanje za invalide. Kajti javne storitve so se skrčile in tudi podpora za neodvisno življenje se je znižala. Prišlo je do velikih rezov pri, eh, pri, pri prispevkih za mobilnost in to vodi tudi do kršitve človekovih pravic, po mojem mnenju. Organizacije invalidov so se desetletja prizadevale za to, da se invalide obravnava eh, s spoštovanjem. Mislim, da moramo omogočiti to, da bodo invalidi povsem udeleženi v socialnem življenju. Moramo zagotoviti njihovo pravico do tega, da delajo, da imajo eh, družino in da se izobražujajo. Sedaj pa so vse te pravice ogrožene. Invalidi niso pasivne žrtve. Oni se pogumno borijo. Naj omenim kampanjo na Irskem. In te kampanje kažejo, da se je mogoče boriti proti eh, vrčevalnim ukrepom. Mislim, da gre tukaj za politično izbiro. Politiki v Evropi so se odločili, da bodo dali na prvo mesto banke, finančni kapital in na drugo mesto eh, invalide. ne smemo se dotakniti velikega bogatstva korporacij v Evropi in eh, pri tem se ne misli na eh, stroške ljudi. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Galpelč, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovana komisarka predpisi in mednarodne konvencije gredo v pravi smeri. Ampak to je samo na papirju, kajti izvajanje šepa, obstajajo tudi vrzeli. Potrebujemo družbeno-politično reformo na področju zdravstvene politike in pa eh, na področju šolstva. 14 odstotkov invalidov je pred desetimi leti delalo. Danes pa je ta odstotek mnogo nižji. Ampak njihovo delo ni konkurenčno. Zato mora prevzeti odgovornost vlada in neposredna plačila in pa podpore ne zadostujajo. To so pravzaprav spodbude za nedajavnost. Zato mislim, da moramo ustvariti možnost za to, da bodo invalidi imeli pravičen dostop do dela, ustvariti moramo tudi spodbude za delodajalce in javno naročanje eh, mora vključevati oziroma podpirati tudi zaposlovanje invalidov. Spoštovati moramo temeljne pravice invalidov in Pred nami je še zelo veliko dela, zato se mi je zdelo zelo pomembno, da se udeležim te razprave. Ta tema je izredno aktualna in potrebujemo konkretne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kostelo za eno minuto. Gospod predsedujoči, komisarka. 8 milijonov ljudi, 13 odstotkov prebivalstva je invalidov stopnja brezposelnosti je eh, dvakrat višja kot pri eh, ljudeh, ki eh, niso invalidi. V Evropi je tako, da so krčenja, vrčevanja nadproporcionalno prizadela invalide. To velja tudi za Irsko. Mislim, da se trojka ni dovolj ukvarjala z negativnimi posledicami za invalide kako bo komisija zagotovila, da se bodo potrebe invalidov um, odražale tudi v načrtih Evropske komisije. Kako boste izboljšali možnosti za zaposlovanje invalidov? Kako boste zagotovili, da se bodo vključili na trg dela? Ali boste odpravili marginalizacijo invalidov? Ali jim boste omogočili, da bodo vključeni v družbo in da ne bodo ostali samo doma? komisija, mislim, da, da smo obvezani k temu, da ukrepamo in da zaščitimo najranljivnejše v družbi in da zagotovimo, da se bodo spoštovali njihove temeljne pravice. Hvala lepa in sedaj za minuto in pol gospa Jordan poudarek ob letošnjem osmem marcu je bil vpliv gospodarske krize na enakost spolov študije namreč kažejo da je kriza leta dva tisoč osem bolj prizadela moške od dva tisoč deset pa ženske vendar pa je prav da se pogovarjamo tudi o ljudeh s posebnimi potrebami v ostrejših razmerah je namreč gospodarstvo mnogo težje konkurenčno v tekmi zmaga tisti ki je bolj učinkovit inovativen prilagodljiv pa tudi močnejši in agresivnejši takšne razmere so tudi na trgu delovne sile zato so praviloma ranljivejše skupine bolj prizadete stanje pa že sedaj ni dobro saj je bilo lani tveganje za revščino za osebe s posebnimi potrebami dobrih enaindvajset procentov v sloveniji moji državi pa celo petindvajset procentov v teh razmerah ne smemo pozabiti da je ena glavnih naših vrednot solidarnost vemo da moramo kot družba postati učinkovitejši da se bomo morali zdisciplinirati da bomo porabili največ toliko kolikor proizvedemo vendar mora biti breme pravično porazdeljeno poskrbeti moramo za to da ne bodo najbolj ranljivi nosili največje breme krize zato moramo poznati tveganja za ranljive družbene skupine in poskrbeti da bodo ti ljudje živeli dostojno in da bodo vedeli in verjeli da začasni ukrepi pomenijo lepšo prihodnost naš cilj mora biti ponovno oživljeno gospodarstvo bistveno nižja stopnja nezaposlenosti pošteno delo za pošteno plačilo in spodbujanje solidarnosti to je najmočnejše zagotovilo za delovanje socialne države. Prišlo je do demonstracij eh, invalidov, kajti želeli so povedati, da so, da so jih ukrepe vrčevanja zelo prizadeti, prizadeli. Eh, ljudje izgubljajo svoj dodatek za invalidnost in Zdravniki pravijo, da so se nekateri eh, pacijenti, zategli, pacijenti zatekli celo k samomoru. 31 tisoč ljudi v mojem volivnem okrožju je prizadetih. Invalidi predstavljajo 80 odstotkov prebivalstva, ampak na nje je odpadlo 29 odstotkov vrčevalnih ukrepov. Pri nas invalidi sedaj nimajo zadosti storitev, so pa obdavčeni eh, za to, da so doma, čeprav doma sploh ne morejo zapustiti. Eh, invalidom so umaknili eh, vse dodatke in invalidi izgubljajo voljo do življenja. Hvala lepa in sedaj za minuto in pol. Gospa Estara Sferagut. Oui. <clears throat> učinki krize so očitni in seveda prizadevajo celotno družbo, še posebej pa prizadevajo tiste najbolj ranljive skupine, zlasti invalide. Invalidi tako trpijo še drugo diskriminacijo zaradi rezov in Evropska unija ki je varo človekovih pravic, mora poskrbeti, da se to ne zgodi. Imamo konvencijo OZN glede pravic invalidov. To je pr bila prilomnica pri uh, našem varstvu človekovih pravic, vendar to je zgolj začetek našega dela. In mi moramo poskrbeti za to, da ta skupina, ki je že diskriminirana, se biti še bolj diskriminirana. Ne smemo tega dovoliti, ne smemo dovoliti, da gremo nazaj v razvoju. Vsi ukrepi varčevanja, ki jih izvaja države članice, morajo biti takšni, da zagotovijo uh, varstvo človekovih, socialnih in drugih pravic invalidov. Poleg tega pa morajo biti vsi varčevalni ukrepi zgolj začasne narave. V OZN so dejali, da so čas, da je čas krize tisti, ko moramo podvojiti prizadevanja za boj za človekove pravice za vse. Še posebej pa moramo poskrbeti za najbolj ranljive osebe. Člen 25 je zelo jasen, govori o pravici do dela. Ne gre le za delo, gre tudi za vključujoče izobraževanje. Vsi moramo imeti enake priložnosti. Zato bi prosila komisarko in komisijo, da gremo še naprej po tej poti, zato da bomo lahko vse države članice zahtevali, da vrčevanje sme škodovati tej skupini državljanov. Uh, uh, Sedaj imamo postopek catch the eye, vendar naj povem, da imamo 12 uh, žel za besedo, imamo pa le 5 minut.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 Hvala lepa. Ta razprava je zelo pomembna razprava eh, za javno mnenje. Mi bi radi opozorili na to, da so eh, invalidi dosti krat izključeni ne samo v evropskem proračunu, temveč tudi v proračunih posameznih držav članic eh, se zmanjšujejo sredstva in parlament je tudi jasno povedal, da invalidov ne smemo omejevati, kar zadeva njihovo pravico do dela in uporabo tehnologij. Vsi organi Evropske unije morajo pri svojem delu skrbeti za to, da bodo invalidi enakopravni. Pozivam komisijo, naj eh, poskrbi, da najdejo države članice rešitve, s katerimi bo Evropska strategija za invalide dejansko zaživela. Bendergast. Pa Bendergast. Thank you, chair. Hvala, eh, gospod predsednik, dragi kolegi. Pri nas na Irskem imamo že izkušnje z vrčevanjem in rezi gredo na škodo uh, državljanov. Zdi se sicer zdravo razumsko, da na ta način um, prihranimo eh, denar, ki ga ne moremo, um, ki, ki ga nimamo. No, mislim, da bi moral komisar Ren videti, kako uh, eh, vrčevalni ukrepi dejansko vpliva na ljudi. In pri nas bodo invalidi uh, izgubili pristop do invalidnin in kaj bo potem? Poleg tega se je zmanjšala pomoč starejšim osebam in tudi eh, upokojenci nimajo na voljo uh, eh, sredstva, ki jih potrebuje za življenje. Poleg tega se tudi uh, zmanjšuje podpora za učence in druge ranljive skupine in res me zanima, kako se bo komisija odzvala na to. Hvala.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 osebe v naši družbi. Dobro bi bilo, če bi komisija pripravila priporočila o primerih najboljše prakse, če bi komisija spodbujala države članice, da eh, močeje integrira invalide v družbo in trg dela. Vem, da so v novih državah članicah nadpovprečno velike težave glede tega se pravi smernice in večja pozornost komisije so tu še bolj na mestu. Ne smemo dopustiti, da bi trpila zlasti ta skupina ljudi. Polašikovi. Gospod Mikolašik, izvolite. Dakujem za slovo, pan predsedajúci. Hvala lepa za besedo. Manj izobražene osebe so nalive osebe. To so tisti, ki, za katere obstaja tveganje izključenosti. Tudi invalidne uh, osebe so temu lahko izpostavljene zlasti. Tisti, ki so tako fizično kot duševno invalidni, to so tisti, ki so najbolj mm, izpostavljeni krizi. To so tisti, ki prvi izgubijo delovno mesto. To so tisti, ki prvi pridejo v revščino v drugih obdobjih, ko ni krize, ti ljudje slabo živijo, so na robu eh, sistemo socialne varnosti. Sedaj je ura 11.20 zvečer in še vedno se pogovarjamo o tej pomembni temi, čeprav je pozno. In pozdravljam besede gospe komisarke, ki je dejala, da Evropska unija je podpisnica oziroma pogodbenica konvencije OZN za glede varstva invalidnih oseb in Evropska unija mora poskrbeti za varstvo teh oseb. Gospod Papa Nikolaj, izvolite. Hvala. V državah, kjer je kriza res huda, uh, vemo, da kriza ne ločuje med enimi in drugimi, torej da ne dela razlik. Kriza prizadene vse. No, nekateri pa potrebujejo še prav posebej veliko pomoči v takšnih časih. Recimo v Grčiji je 27 odstotkov ljudi brezposelnih. No, ko pa gre za invalide, je brezposelnost 55 odstotna. To je tudi enako brezposelnosti mladih. Torej, težko je najti delo. Če pa je nekdo invaliden, je pa to za njega praktično nemogoče. In prav je, da govorimo o teh stvarih, prav je, da govorimo o socialni varnosti, kaj je socialna varnost potrebujemo. Moramo pa tudi rešiti praktične težave Pogosto so ti ljudje zelo talentirani in za njih in za družbo bilo zelo dobro, če bi lahko delali. Na govornici je gospa Žuber, izvolite. Obrigada. In Portugalu s pessoas com deficiência reprezentam cerca de um milhão de pessoas. Hvala. Na portugalskem je invalidnih oseb skoraj da en milijon. In nedavno smo analizirali, kako kakšne so posledice ukrepa Evropske unije in mednarodnega sklada na Portugalsko. In kdo so tisti, ki so najbolj prizadeti zaradi teh reševalnih programov? Ravno invalidi, kajti nimamo dovolj uh, negovalcev teh oseb, poleg tega se zmanjšujejo sredstva za zdravstvo in zato so invalidi prvi, ki so prizadeti. Na ta način je seveda nemogoče vključiti invalide na trg dela, kjer je že tako ali tako veliko brezposelnosti. Poleg tega ja, imamo veliko revščine, ker nima, oziroma veliko lakoti, ker nimamo dovolj primerne prehrane za, in, za invalide. Ukrepe, ki jih spodbuja Evropska unija, so takšni, da uh, prizadevajo invalide. Gre za dobre namene, vendar ti dobri nameni se ne prevedejo v dostojanstvo uh, za ljudi. Like to... Žal mi je, vem, da želite protestirati, vendar sedaj moram zaključiti uh, razpravo uh, in bi dal besedo še gospe Rednigo in preden zaključim razpravo. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Strategija Evropske unije za osebe z invalidnosti je nekaj, kar dobro poznate, kajti eh, obstaja že leta 2010 in pomaga državam članicam, da spodbujajo socialno vključevanje invalidnih oseb. Države članice so tiste, ki so pristojne za izvajanje socialnih pravic in storitev za invalidne osebe, pa je vendarle Evropska komisija tista, ki jim pri tem pomaga. Recimo, Stopna zaposlovanja v okviru programa za eh, osebe z avtizmom. Imamo poseben program, s katerim pomagamo državam članicam, da vključujejo eh, to vrstne invalide, torej avtiste, v običajen trg dela. Komisija skuša omogočiti in najti rešitve za um, države članice za zelo konkretne zadeve. Ampak seveda komisija mora prispevati tudi sama. In moj kolega Andor je predstavil svežen za socialne investicije, ki ga želi komisija uporabiti za to, da lahko vodi države članice pri investiranju v eh, sklade, Eh, na način, da se čim bolj črpa človeški kapital in povečuje socialna kohezija. Strategija je nekaj, kar bomo pregledali letos, to je spraševal gospod Koža. In dobili boste poročilo o izvajanju strategije in to bomo tudi predstavili v vaši hiši predstavljali bomo seveda pozitivne elemente in predstavljali bomo tudi to, če se nismo dosegli, ko govorim mi, eh, mislim na Evropsko unijo in države članice. No, to, kar pa počnemo, pa je to, da skušamo preusmeriti strukturne sklade, torej ne le današnje strukturne sklade, temveč tudi jutrišnje strukturne sklade. Kajti regulatorni uh, Eh, ukrep za obdobje 2014-2020 je tak, da je identificiral več ukrepov, ki se ukvarjajo z potrebami invalidnih oseb. Med drugim, in to je tudi nekdo dospraševal, med drugim gre tudi za prehod iz eh, institucionalnega varstva v varstvo skupnosti. To je stvar, ki je prejšnja problematika v številnih državah članicah. Poleg tega je je tu tudi vprašanje dostopnosti in kot sem že dejala, bomo tudi glede tega predstavili eh, zakondani predlog. Eh, Evropski strukturni skladi tu pomaga državam članicam in torej dostop eh, do negovalcev je nekaj, kar lahko dosežemo preko strukturnih skladov, torej da lahko financiramo to vrstno delovanje. Nek, de, dejala sem že in to res mislim, da potrebujemo spodbujanje storitev na tem področju, kajti soočamo se s starejšim prebivalstvom in potrebovali bomo to vrstne storitve in potrebovali bomo nov razvoj eh, delovnih mest. In računam, da bo parlament nam pomagal, nam in državam članicam za to, da da bomo dejansko dobili to vrstno delovna mesta, da bo jasno, da so ta delovna mesta dobra za rast in da to ne bo nekaj, kar bi se obravnavalo kot nekaj postranskega. Hvala, gospe poročevalki, za to, da ste pokazali na zelo pomembno delo. Izpostavili ste pomembno težavo in hvala vsem kolegom, ki ste se oglasili s tem v zvezi, komisija bo še naprej delala uh, na tej temi in pri tem seveda računa na vašo pomoč. Ne. Hvala, gospa komisarka. Hvala vsem govornikom. Hvala tolmačem. Razprava je končana. Nadaljujemo jutri, v sredo 13. od 9. do 2. in na to popovdne od 3. do 11. Postopkovno vprašanje, izvolite. Thank you, Mr. President. Actually, I'm making a point of order on a point of order. You notice my... Vprašanje. Že prej ste ga verjetno opazili. Ko opazite, da nekdo želi izpostaviti postopkovno vprašanje, morate te, to takoj sprejeti. Torej, niste pravilno ravnali.